rast eh, podal še sledečo informacijo. Martin Šulc me je prosil, da vas obvestim o tem, da je bila ustanovljena nova skupina Evrope svobode in demokracije in sicer z 20. Eh, oktobrom. 40 poslancev se stavlja to poslansko skupino. ustanovljena je bila eh, v skladu z členom 32 in uh, vse informacije so bile posredovane predsedniku. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. E, bardzo, isto Najlepša hvala za ta aplaus. Mislim, da ste uh, z tem želeli počastiti moj